uporabijo in zato, da ustvarimo dodano vrednost za Donavo in za prebivalce, ki jih je v Podonavju 150 milijonov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je zaključena. Glasovali pa bomo o tem v četrtek ob 12. On... Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava komisije in sicer izvorne celice, predobljene iz krvi popkovine. Komisarju Daljo vam da besedo. And whenever you are ready, Takoj, ko boste pripravljeni, komisar, je beseda vaša. President, honorable member. Gospod predsedujoči, spoštovani člani. Znanstveni napredek v zadnjih desetletjih je prispeval k temu, da vedno več uporabljamo izvorne celice spopovnične krvi v medicini. Uporaba teh celic je pripravila do pozitivnih rezultatov pri eh, zdravljenju eh, nekaterih bolezni, kot naprimer leukemija. V prihodnosti bi izvorne celice lahko uporabljali tudi za nekatere druge bolezni, zlasti genetske bolezni. Podobno lahko tudi odra, um, izvorne celice, ki jih pridobimo pri odraslih, torej raziskave pri teh, so pokazale dobre rezultate. Seveda bomo morali še dodatno pokazati koristi za obe vrsti izvornih celic. Transplantacija eh, takšnih celic pri, seveda prinaša eh, tveganje prenosa bolezni. Zaradi tega potrebujemo evropski pravni okvir, s katerim bi zagotovili kakovost in varnosti človeških tkiv in celic v Evropske unije. Seveda pa naj to povsem jasno povdarim, same države članice se bodo odločale, če in kako bodo uporabljale izvorne celice s popkovnične krvi. Evropska unija nima pristojnosti, da bi uskladevala oziroma harmonizirala uporabo teh celici. Eh, direktiva o tkivih in celicah jasno pravi, da Evropska unija ne more posegati v nacionalne odločitve o uporabi ali ne uporabi kakršnikoli vrst človeških celic. Če pa bi se vendarle država članica odločala, da bo uporabljala zvorne celice z popkovnične krvi, potem mora spolniti zahteve eh, iz direktive o kakovosti in varnosti, zaščititi eh, javno zdravje in hkrati zagotoviti temeljne pravice. Strinjam se z vami, da je zelo pomembno zagotoviti ustrezne in objektivne informacije javnosti o prednostih in omejitvah uporabi izvornih celic z popkovnične krvi zagotavljanje tašnih informacij je ponovno v pristojnosti držav članic. Komisija spodbuja države članice, da bi sprejela strezne ukrepe na tem področju in nekatere so že šle v tej smeri. Lahko vam zagotovim, da bo komisija redno spremljala prenos in izvajanje direktive o tkivih in celicah. Dansko je komisija sprejela sporočilo o uporabi te direktive, ki smo tudi poslali parlamentu eh, lanskega januarja. Hvala. Senor. Hvala lepa, komisar. Sedaj bodo sledili govorniki političnih skupin. Najprej ima besedo gospod Lise v imenu LS. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar. Schön, dass Sie sich auch um diese späte Stunde noch. Die Hvala lepa. Gospod komisar, kljub tej pozni uri razpravljamo o tej zelo pomembni tematiki. Dame in gospodje, Raziskave izvornih celic ponujajo ogromno možnosti, ki jih danes še niti ne poznamo. Več kot 70 bolezni je že, ki se jih da, če ne pozdraviti, vse pomagati pacijentom, ki trpijo za temi boleznimi. Trenutno se izvorne celice, pridobljene iz krvi popkovine, uporabljajo predvsem alogeno, To pomeni, da se lahko, recimo v primeru leukemije, pomaga tudi otrokom, za katere še ni bila shranjena ta kri. Obstajajo tudi terapije, ki se jih da mm, uporabiti na nekaterih oskih področjih. Politika zato mora biti usmerjena predvsem v podporo javnim bankam za shranjevanje izvornih celic, pridobljenih iz krvi popkovine. Želimo pa to, da se ne prepove tudi zasebno shranjevanje. Namreč starši so tisti, ki se odločajo, vendar morajo biti ustrezno obveščeni. Želimo jasne standarde glede kakovosti in varnosti. Tu moramo biti vedno zelo pozorni da se ne bi nekaj ponujalo, ko pa bi potrebovali take celice, ne bi bile uporabne, ker ne bi spoštovali vseh standardov. Potrebujemo ustrezne raziskave na tem področju in poskrbeti moramo za to, da se bodo starši lahko odločali, da se kri iz popkovine ne bi enostavno zavrgla Namreč to je lahko koristno za druge otroke. Seveda, nikakor ne smemo preseči naših pristojnosti, lahko pa zelo veliko naredimo. Now, Hvala, gospa Ries, imenu liberalcev in demokratov. Merci, Najlepša hvala. hvala. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila uh, vsem kolegom soavtorjem Zlati Petru Lizeju, ki pravkar govoril, pa tudi uh, vsem ostalim za to pobudo na tem področju. Prišlo je resnično do velikih napredkov v zadnjih 20 letih, zlasti na področju transplantacije eh, izvornih celic. To mogoče sedaj eh, zdravljene več kot eh, 90 različnih bolezni, limfomov, eh, različnih avtoimunih bolezni, redkih bolezni in seznam je vedno daljši. No, kljub temu pa zgolj en odstotek. Eh, tega zagotavlja neke konkretne, oziroma en odstotek tega se hrani na evropskem območju. Imamo 15 milijonov rojstev in uh, tega je približno 7 tisoč v Franciji in tukaj bi morali tesno sodelovati, eh, komisarje podarijo, da je morali vse države članice sodelovati, iz, eh, morali bi širiti informacije o prihodnosti, tako da bodo darovanje teh celic postalo bolj uh, očitno in da bomo ljudje to imeli ustrezne informacije, da bodo vedeli, da s tem dejansko dvakrat dajo življenje. Zato bi morali zagotoviti prenos te direktive o varnosti. Uh, Eh, o tem je bilo, to je bilo že omenjeno in s tem je povezano tudi drugo vprašanje. Namreč ti se nam nujno potrebno, da bi Evropa spodbujala države članice, zato da bi poenostavile svoje postopke in pa sam sistem um, um, akreditacije, podeljevanja, uh, hkrat vsem tistim, ki uh, hranijo te celice in tudi številke govorijo temu prid. Obstajajo seveda številna vprašanja uh, o uporabi uh, teh celic, tudi komisar je to omenil, imamo zasebne uh, in pa javne banke. In, ampak uh, zato bi morali. Uh, te stvari urediti in zato tudi po, uh, smo slišali različne pozive tudi uh, zelo znanih profesorjev, ki so delali v, tem, uh, v tem, tej smeri. Hvala. Hm. Hvala lepa, gospa Auken, v imenu zelenih. Øh, er Seveda sem tudi sama takega mnenja. Namreč, da potrebujemo banke za shranjevanje izvornih celic oziroma krvi, popkovine. sama menim, da bi pravzaprav ne smeli tega obravnavati, kot bi šlo za transplantacijo. Mislim, da niti ni to najpomembnejše vprašanje. Najpomembnejše je to, da se zagotovijo ustrezni varnostni ukrepi, ki jih je omenjal gospod Lize in drugi. Recimo, danes pravzaprav še ne vemo čisto točno, katere so še možnosti, ki se bodo izkazale na podlagi raziskav. Zato je zelo pomembno, da imamo te banke, ki morajo biti javno dostopne. Torej, to mora koristiti vsem in to za različne oblike zdravljanja. Prav tako je zelo pomembno, da se zavedamo tudi pasti, ki se tu lahko skrivajo. Nekateri skušajo prepričati starše, da si kupujejo varnost za svoje otroke. In seveda potem od staršev zahtevajo ustrezne vsote denarja za to, da se taka kriz hrani. Zelo redko se zgodi, da se dejansko otroka potem zdravi s tako krvjo popkovine. Mislim, da bi morali shranjevati to kri javno in da bi morale biti na voljo za raziskave. To je tisto, na kar bi se morali osredotočiti. Včasih imam občutek, da dobijo starši, ki ne shranijo krvi popkovine, občutek, da za svoje otroke niso naredili dovolj. Mislim, da pa, da bi bilo škoda, če bi ta zelo dragocen material enostavno zavrgli. Hvala, gospa Matija, sem eno gore. Prijava, sem predsednik, sem komisar. Najlepša hvala, gospod komisar. Tudi jaz bi rada povedala, da je to izredno pomembno. Odmakniti se moramo od nekih lažnih obljub, ki smo jih videli v Evropi če pogledamo shranjevanje vzvodnih celic in informacij, ki jih tukaj zagotavljajo, so stvari veliko krat zavajajoče. Zgolj en odstotek eh, krvi se izbere iz eh, popkovine in veliko krat so seveda učinki zelo pozitivni, omslišali smo, Alzheimerjeva bolezen, nekatere druge eh, bolezni, ki se jih da pozdraviti s tem. In tukaj imamo potencijalno vrsto zasebnih bank za hranjenje teh celic in oni pravijo, da staršem, da bodo lahko tam shranili popkovnično kri svojih otrok, ko se ti rodijo in jih potem lahko uporabili v prihodnosti, če bo potrebno. Ampak tukaj moramo biti bolj odgovorni. Namreč vrednost, da bi se kaj takega zgodilo, je zelo majhna. Stvari pa so zelo drage na portugalskem, je potrebno 3,5 mesecev delati eh, za to, seveda poprečne plače, da se da, da za plačilo eh, takšnega hranjenja. Zagotoviti moramo pošten dostop in ustrezno zdravstveno uh, oskrbo, raziskave za ta, to, na tem področju, ne pa da se s tem ravna kot z nekim blagom. In uh, da seveda so številni zaradi tega potisneni mm, na rob. Mi imamo v svojih rokah priložnost, da to spodbujemo, da zagotavljamo enakost. Gospod Peterle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, jaz sem zelo vesel vaše pozornosti ob našem vprašanju in to, kar skupaj delamo, je po mojem mnenju bližina oziroma večja bližina do državljanov. jaz sem bil nekoč poročevalec za homologacijo motorjev na vodik in jaz mislim da smo vsaj tolikšne pozornosti potrebni v zvezi z izvornimi celicami iz popkovnične krvi. vi ste sami omenili eh, pozitiven vtis eh, ob tem dejstvu ki ne vznemirja samo tistih ki so bolni oziroma staršev ampak tudi raziskovalce eh, ki ugotavljajo čedalje več eh, aplikacij. mislim da je zelo pomembno to kar ste povedali da evropska komisija vzpodbuja države članice da v zvezi s tem sprejmejo ukrepe in dejansko izgleda tako da to kar danes večinoma še vidimo kot odpadek lahko postane kasneje vir našega ali nekoga drugega zdravja. v tem smislu eh, eh, mislim da potrebujemo strategijo vedeti moramo kaj vzpodbujamo eh, o čem informiramo starše in druge in seveda tudi kaj raziskujemo. jaz sem prepričan da imamo tukaj veliko možnost da dokažemo ljudem da smo na njihovi strani in da podpiramo pravo stvar. Sedaj pa sledi postopek pritegnitve pozornosti in besedo ima gospod Kancel. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Če tudi ob tej pozni uri, pa govorimo o zelo pomembni temi in to je tema, ki jo je treba obravnavati terapevtska raba izvornih celic, pridobljenih iz krvi popkovine, je nekaj, kar je treba podpreti. Podpreti je treba tudi informacijske kampanje, možnosti za doniranje teh izvornih celic in to posredovanje informacij se mora dogajati na vseh ravneh, vključno z Evropsko. Prej smo slišali, da ne gre za evropsko pristojnost, vendar pa prevzem direktive 23 skozi 2004, kjer je govora tudi o izvornih celicah, shranjevanju, distribuciji in tako dalje. Vsekakor je treba zagotoviti skladno izvajanje evropskih predpisov na ravni vseh držav. Vsi pacijenti in vsi starši v Evropi morajo spoštovati enake standarde in imeti enake možnosti. Morda bi lahko shranjevali kri popkovine tudi v evropskih javnih bankah, tako da bi lahko vsi imeli enake pogoje in da bi to kri uporabili tisti, ki jo najbolj potrebujejo. Hvala. Gospod Kelly. Hvala lepa. Na zadnjih volitvah eh, na Irskem je bilo to področje zelo sporna tema tokrat, ko bojo potekale razprave, se to sploh, eh, ko potekale volitve, se v bistvu o tem sploh ne govori. V, o srču razprav je gospodarstvo. Eh, znanost pa je na tem področju tudi močno napredovala in eh, v številnih institucijah so raziskave pokazale prednosti tega po vsej Evropski uniji. Pokazalo je tudi, da imamo zelo dobre zdravnike. In to je dober primer napredka. Kot smo slišali, gre za pomemben potencial, kjer, s katerim lahko zdravimo 70 do 80 bolezni in to bi morali spodbojati. Zato je zelo pomembno, da te vrste raziskav dajemo na voljo, seveda obstajajo odročene etične omejitve, ampak kot ste podarili, gospod komisar, veliko tega je odvisnega od držav članic samih. Zlasti, ko gre za samo izvajanje in pa potem nadaljne delo. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Gospod Sinkler. Uh, Hvala lepa. Kot so številni kolegi že povedali, gre za zelo pomembno razpravo in vprašanje, katere moramo razpravljati ne le tukaj v Evropskem parlamentu, v Evropski uniji, ampak dosti širše. Gre za vprašanje, uh, kjer se niti ne moremo odločiti, na eni strani sem zelo eh, katoliško vzgojena, na drugi strani pa seveda vidimo številne dokaze eh, znanosti. Eh, gospod komisar je rekel nekaj, kar posem drži. To bi morali prepustiti državam članicam. Veliko krat obstajajo kulturne in verske razlike med državami članicami. To moramo spoštovati. Nikakor tega ne smemo vzeti iz rok državam članicam. Hvala, gospa Sinclair gospod mikolášek. Ďakujem, pane predsedajúci, eh, Mr. Commissioner. Chcel by som sa vyjadriť k otázke. Hvala lepa. Gospod predsedajúci, nekaj besed o izvornih celicah. Odzem izvornih celic iz popkovine, to, kar smo v preteklosti metali v smeti, torej to lahko zagotovi pomemben vir izvornih celic, ki se lahko kadarkoli v prihodnosti spremenijo in jih upravimo za zdravljanje raka in nekaterih drugih bolezni, saj 70 različnih bolezni lahko s tem pozdravimo. Sprašujem se, zakaj se zgolj en odstotek teh eh, celic vzame v Evropi. Strem se s komisarjem, ko pravi, da bi morali to prepustiti državam članicam, ampak komisija bi tukaj lahko pomagala, lahko bi zboljšala zagotavljanje informacij staršem o prednostih izvornih celicah, o napredku na tem področju raziskav v medicini. In kot nekdani poročevalec za direktivo o, o progresivnih terapevtskih metodah, eh, to pravim. Zadnji bo gospod Kroli. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se rad zahvalil komisarju za njegov prispevek. Ampak zaradi pomislekov, ki smo jih slišali, bi mogoče ena čita lahko bila, da bi imeli nek nacionalni registr teh eh, takšnih bank. Eh, to bi bil en izmed virov, kjer bi hranili tudi izvorne celice za bodočo uporabo s tem bi lahko rešili določene probleme in a, eh, kolegi so že to omenili, stajo problemi glede stroška ohranjanja, glede na to pa, da še imamo sistem, ko gre za kri v obstoječih, torej bankah, a, eh, krnih bankah v državah, članica bi lahko zagotovili eh, kakovostno hranjenje tudi izvornih celic. S tem bi števil, rešili številno vprašanje. Kolegi pravijo, da obstaja velik potencial glede uporabe izvornih celic, glede uh, zdravljenja številnih bolezni, ampak moramo paziti, da ne bomo dajali lažnega upanja. Prevelik, preveč, kot smo se slišati, slišali, da gre tukaj ne le za izvorne celice, ampak tudi druge, ko gre za biotehnologijo, da uh, gre za lažno upanje. Tukaj moramo imeti res prave, uh, tiste temeljne raziskave, uh, Eh, ki bodo pokazali, da je to res koristno. Hvala. Hvala lepa, gospod Kroli. Besedo dajem komisarju Dalijo, da pozame. Well, thank you, Hvala lepa. Brez dvoma cenimo napredek, do katerega je prišlo glede uporabe izvornih celic za zdravljenje. Strinjamo se, da je to potrebno spodbujati. Številni poslanci so omenili različna vprašanja. Najprej zagotavljanje informacij, drugič hranjenje. Glede informacij, tukaj je pomembno in vsi se strinjamo, da zagotovimo natančne in objektivne informacije staršem in splošni javnosti o tem, kakšne so prednosti in omejitve pri uporabi izvornih celic, vključno z izvornimi celicami iz popkovine. Zagotavljanje takšnih informacij je v pristojnosti držav članic. Veliko krat seveda obstajajo zelo različna mnenja, tudi na politični ravni, o koristnosti in uporabi takšnih izvornih celic. Države članice so že vzpostavile različne kampanje za obveščanje in tudi druge kampanje v zvezi s tem. Komisija spodbuja države članice, da bi s tem nadaljevale. Glede hranjenja pa vemo, da imamo številne zasebna podjetja, ki ponujajo staršem to storitev hranjenja eh, izvorni celic iz popkovine. Številne države članice so tudi spostavile javne banke za hranjenje takšnih izvornih celic, kjer, ki temelijo na prostovoljnem darovanju izvornih celic. Direktiva o tkivih in celicah ureja vse, tako javno kot zasebno, temelji na načelu prostovoljnih in neplačanih donacij, anonim, eh, zagotavlja avtonimnost anonimnost in tudi altruističen princip. Eh, Evropska skupina za etično vprašanje je priročila, eh, da se eh, zagotavlja predvsem javno hranjenje, da ste bi tem zagotovili dostop teh celic vsem pacijentom, ki jih potrebujejo. Hvala. Poštovani komisar, kolegi, razprava o izvoljnih celicah iz kupovine je s tem zaključena. Še vedno pa nas čaka ena točka na dnevnem redu in sicer enominutni govori s sladoščinom poslovnika 150.